Guten Tag. Dober dan. Pričenjamo se stanko. Ne bi hoteli, da nas komisarka predolgo čaka, ima kdo kakšen problem z dnevnim redom. Ne, prehajamo na drugo točko. Zapisnik zadnjega sestanka imate na mizi. Kot vedno boste ga pregledali in ob koncu sestanka mi boste povedali, imate kakšne pripombe, če pa ne, pa je zapisnik sprejet. Ta sestanek se zopet prenaša po našem televizijskem kanalu. Mi imamo vse jezike, razen estonščine, latviščine, malteščine in tako dalje. E, jutri ne bomo zasedali v tem prostoru, jutri glasovanje in razprava bomo zasedali v Jan 4Q1. Ne pozabite. Prosim, da vzamete vse stvari seboj, ki boste mogoče jutri potrebovali. Ne pustite tega tukaj, ker boste mogoče jutri pri glasovanju hoteli vedeti, o čem glasujete. Dobro, prosim vas, da pogledate poročilo o obisku naše delegacije v Peču v mestu kulture. To je bila zelo uspešna misija, izredno se zahvaljujem podpredsedniku parlamenta in našemu predstavniku v odboru Tekišu, ki je vodil delegacijo. Zahvaljujem se tudi sodelavcem sekretarijata Toskano in Tuli, ki sta to zelo dobro organizirali, torej naša delegacija je imela možnost, da se sreča tudi s mađarskim predsednikom vlade, tudi v javnosti je naš obisk naletel na velik odziv. Mislim, da če gremo v države, v katerih še nismo bili tolkrat, nas bolj opazijo. Zato eh, sem zelo vesela, da je ravno kulturna, predstolnica kulture Peč eh, bila mesto našega obiska. Če bi zdaj prišla, gospa komisarka, bi bila jaz zelo vesela. Evo, tu je. <laughs> Ja. So. So I, uh, I have a pleasure to welcome the commissioner. Torej, z velikim zadovoljstvom pozdravljam komisarko spet v našem odboru. To ni edinstveno, to je normalna praksa, redna izmenjava mnen. Imamo kar nekaj zanimivih točk, o katerih se z vami želimo pogovoriti. Sprejeli bomo delovni, boste delovni program za leto 2011. 10, 11, 12 let, potem, ko smo začeli govoriti o kulturi, medijih in tako dalje, mislim, da je skrajni čas, da se pogovorimo o vseh možnostih, ki so pred nami. Dejstvo pa je, da bomo imeli nove programe po letu 2014. Začenjamo pa razpravljati z vami o tem, zato da bi dobili kar najboljše programe že zdaj. Tako, spoštovana gospa komisarka, beseda je vaša za vašo predstavitev. Potem pa bomo imeli čas do 16.30, da se pogovorimo o vseh zadevah, ki so v naših mislih. Prosim. Hvala lepa. Spoštovana predsednica Doris, spoštovane kolegi, gospe in gospodje, zelo sem zadovoljna, da sem tukaj z vami v tem strukturiranem dialogu, ki ga redno vodimo s parlamentom. Želim se zahvaliti odboru za zelo dobra poročila, ki jih je pripravil in ki jih pripravlja letos. Pripričana sem, da bomo nadaljevali s tesnim sodelovanjem leta 2011 o predlogih komisije za nove programe in ko bomo skušali doseči napredek pri agendi za kulturo in izobraževanje. Naj se osredotočim na tri pod, pod, področja. Najprej mladina v akciji, potem o zeleni knjigi, o ustvarjalnih in kulturnih industrijah in o športu. Naj začnem strategijo EU 2020. Jutri bo komisija sprejela delovni program za leto 2011. To bo začetek naše poti proti Evropi 2020 in ko začnemo izvajati naše ključne pobude. Ključno sporočilo Evrope 2020 je jasno in enostavno. Če naj izidemo iz krize z našim socialnim modelom in globalnim položajem, da bosta nedotaknjena, potrebujemo inteligentno, vključujočo in trajnostno rast. To je tudi naš namen pri izobraževanju in usposabljanju. Slediti moramo odličnosti in enakosti tukaj ne sme prihajati do popuščanja. Imeti moramo oboje, odličnost in enakost. Mladi v akciji, to je ena ključnih pobud za izobraževanje in usposabljanje in temelji na tih dveh stebrih odličnosti in enakosti. Prav tako moramo dati ljudem možnosti, da bodo realizirali polni potencial v družbi, ki temelji na znanju. Evropejci morajo imeti sposobnost odzvati se na potrebo po višjih veščinah na trgu delovne sile. Naše univerze morajo biti med najboljšimi na svetu, vendar pa zagotoviti moramo, da bo izobraževanje prineslo priložnosti za vse in bo pomagalo pri zmanjševanju neenakosti. Niso vsi našli svoje mesto v novi ekonomiji. Za nekatere skupine v naši družbi ni dovolj samo ponuditi jim urodja za družbo znanja ker jih pogosto izključujemo že od samega začetka. Aktivno jih moramo vključiti v naše sisteme izobraževanja in usposabljanja, tako formalno kot neformalno. Mladi v akciji, gospa predsednica, je v srču Evrope 2020. Mislim, da nudi tudi političen impetus za to, da bomo skupaj s tem odborom prinesli novo energijo na področju izobraževanja in usposabljanja in reform na tem področju v državah članicah. Naj sedaj predstavim, kako bomo izvajali mlade v akciji. Naslednje leto bomo sprožili novo strateško pobudo o modernizaciji visokega šolstva. Naši cili so jasni. Razširiti dostop za študente vseh ozadij in se približati bliže cilju 40 odstotkov mladih, ki bodo končali terciarno izobraževanje. Zagotoviti moramo, da diplomanti dobijo veščine, ki jim bodo pomagali pri zaposlovanju. Prav tako moramo omogočiti več odprtosti in transparentnosti v našem sistemu visokega šolstva, da bodo vsi lahko videli diverziteto naših institucij. Prav tako moramo umestiti naše univerze na globalni sceni tako, da bo evropsko področje visokega šolstva sinonimno z odličnostjo. Naj omenim dve pobudi, o katerih razmišljamo. Promocija večje odprtosti. Tukaj bomo preučili izvedljivost novega sistema za oriz različnih eh, prednosti naših univerz. Tak sistem bi zrcalil raznolikost evropskega sistema visokega šolstva in bi pomagal študentom, da bi se lahko dobro odločili o tem, kje in kaj želijo študirati. Prav tako bomo preučili izvedljivost aranžmaja za študentska posojila v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko in ostalimi finančnimi institucijami. Naš cilj je, da spodbudimo mednacionalno študentsko mobilnost, in da izboljšamo dostop mladih k višjemu šolstvu. Naj se sedaj vrnem k uravnoteženosti, odličnosti in enakosti, da bi sistem višjega šolstva postal vključujoč, moramo začeti že v zgodnjih letih šolanja. Državnim članicam bom predlagala priporočilo o politikah, da bi se borili proti predčasnemu prenehanju šolanja. To je naš drugi evropski cilj pri izobraževanju, da bi osip znižali po 10 odstotkov. V tem obdobju bom tudi predlagala priporočilo o neformalnem in prostovoljnem učenju. Nacionalni kvalifikacijski okviri morajo prepoznati in priznati veščine, ki so bile pridobljene izvan formalnega sistema izobraževanja in usposabljanja. Prav tako moramo zagotoviti, da bo več mobilnosti med poklicnim izobraževanjem in univerzo. Vseživljenjsko učenje je tudi vodilno na področju financiranja naših programov na področju izobraževanja in usposabljanja. Če si ogledamo, kako lahko Evropska unija stori največ za države članice, potem so prav programi izobraževanja in usposabljanja najpomembnejši. Naši programi neposredno prispevajo k inteligentni in vključujoči rasti. Prav tako pomenijo resnično razliko za življenja milijonov evropejcev in so eden najmočnejših simbolov Evropske unije. Zelo popularni so, z sedanjimi sredstvi ne zadostimo v samopopraševanju in jih dobro upravljamo in so učinkoviti. Naslednje leto bomo predlagali naslednjo generacijo programov. Torej vas pozivam, da bodimo ambiciozni, kar se naših programov tiče. Prav tako sem prepričana, da je pomembno obdržati identiteto teh programov. Prav tako pa je to pravi trenutek, da najdemo nove poti za še večji vpliv sinergijo med programi, z racionalizacijo ciljev in ukrepov in s poenostavitvijo postopkov. Prav tako pa moramo razviti zmogljivost teh programov, da bodo dobili sredstva tudi iz drugih virov, kot so lokalne in regionalne oblasti. Gospa predsednica, predlagam, da se daj podam nekaj zamisli o kulturnih in ostanjalnih industrijah, preden končam z nekaj besedami o športu. To je bilo ključno leto pri tem, da smo kulturo in ustvarjalno industrijo dali na politični dnevni red. Ustvarjalni sektor igra ključno vlogo pri inovaciji, pri veščinah in pri promociji kulturne raznolikosti, hkrati pa izkorišča vse možnosti digitalnega premika. Mislim, da je vloga Evropske unije ta, da pomaga evropski kulturni in ustvarjalni industriji pri prehodu z digitalnih platform na nove poslovne modele. Prednosti enotnega trga lahko prinesemo tudi na področje kulture, ampak na inteligenten način, ki bo prepoznal, kje trg ne deluje in kje morajo kulturni dejavniki imeti javno podporo. To pomeni, regulativni sistem za avtorske pravice, ki promovira kulturno raznolikost in uspodbuja ustvarjalnost med kulturnimi dejavniki vseh velikosti. V audiovizualnem sektorju moramo spodbujati premik proti pan-evropskim licencam za tiste imetnike pravic, ki jih želijo imeti. Spoštovati pa moramo hkrati tudi temeljno načelo pogodbene svobode naslednje leto, bomo skušali doseči napredek pri vprašanjih, ki smo jih sprožili pri posvetovanju o zeleni knjigi v novem sporočilu. Naš cilj je, da bi ustvarili okolje, kjer bo ustvarjena industrija cvetela. Olajšali bomo dostop do financiranja, nadzorovali bomo potrebe po novih veščinah in umeščali te industrije v strategije regionalnega razvoja. In končno bomo ustvarjali ustvarjalna partnerstva med izobraževanjem podjetij in javnimi organi. Dinamičen ustvarjalni sektor ne ustvarja samo ekonomske rasti in opolnomoči ljudi, to je tudi najboljši varuh evropske kulturne raznolikosti. Z našim sporočilom o digitalnem kinu bomo sledili podporni schemi bomo spostavili podporno schemo za kino, ki prehaja na digitalno tehnologijo. Ta podpora je potrebna. Če bomo zapirali kinematografe zaradi stroškov digitalnega prehoda, potem bo ogrožena naša kulturna raznolikost. To je to, kar mislimo s promoviranjem javnega interesa v kulturi. Trg sam ne more praviti delam. Javna podpora je nujna. Ker govorimo o evropski identiteti, se želim zahvaliti odboru za odlično delo glede evropskega znaka evropske dediščine, o katerem mislim, da boste glasovali jutri. Zahvaljujem se še prav posebno gospe Paljateri. Veselim se našega sodelovanja, da bi dosegli kar najboljše besedilo. Sodelujmo, tako da bo ta znak verodostojen in prestižen. To si zaslužim. Končno, gospa predsednica, bom predstavila sporočilo o športu še letos. Sporočilo, da. To bo politični okvir za evropske in nacionalne ukrepe za promocijo družbene in izobraževalne vloge športa. Naše sporočilo bo smernica in podpora za športna gibanja na vseh ravneh, amaterska in profesionalna, in to bo znak za našo zavezanost k dialogu z njimi. Četrne sredstev proračunov, tako na nacionalni kot evropski ravni, nam ne dovoljujejo žal, da bi vzpostavili smiseln športni program na ravni EU za leto 2012. Vendar pa menim, da bo pomembno podpreti naše prihodne politike s praktičnimi ukrepi na evropski ravni. Nadaljevali bomo s pripravljalnimi ukrepi, ki so že sprožili več kot 30 čeznacionalnih projektov v zadnjih dveh letih. Proračun za leto 2011, za katerega ste se tako trdo borili, bo financiral ukrepe leta 2012 in verjetno še tudi kasneje. Tako bomo v položaju, da bomo lahko vrednotili ukrepe prek različnih področji športne politike in bomo izvedli tudi temeljito presojo vpliva. To bo trdna podlaga za naše odločitve o nadaljnih ukrepih na ravni EU. Spoštovani kolegi, začela sem govoriti o proračunu. Naj končam s tem, da vam povem, kako hvaležna sem za podporo odbora in vaša osebna prizadevanja, da se uprete zniževanju sredstev, ki jih predlaga svet za leto 2011. Sporedno z našimi pripravami za nove programe je umestni pregled proračuna že sprožil zelo pomembno razpravo o naslednjem finančnem okviru. Skupaj imamo edinstveno priložnost, da reformiramo naš proračun tako, da bo služil političnim ciljem Evropske unije na ustrezen način. Evropa 2020 je načrt za družbo temelječo na znanju in izobraževanje je ključno, upravičeno. Sedaj moramo, se moramo zavzeti za evropski proračun, ki bo zrcalil te prednostne naloge. Izobraževanje je, gospe in gospodje, tisto, ki bo Evropi pomagalo na poti k inteligentni in vključujoči rasti. Izobraževanje je tisto, ki nam pomaga, da se borimo proti nekaterim najglobljim neenakostim v naši družbi. In izobraževanje je tisto, ki lahko integrira naše različne skupnosti v času vedno večjih družbenih napetosti. Tako da se veselim sodelovanja z vami, da bi te ambicije dejansko tudi izvedli. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospa komisarka. Ja, Prav imate. Izobraževanje alfa in omega. Vendar pa na ministrstvih ljudje pozabljajo kako pomembno je izobraževanje, da je to ključno vprašanje. Zdaj bom spet nemško govorila. Drugač bodo me kritizirali doma, da ne uporabljam nemščine. Je v redu? Torej, najlepša hvala. Slišali smo, da gre za dve pomembni točki, eh, izobraževanje in usposabljanje. Eh, Seveda je potrebno pogledati, kaj lahko Komisija Evropske unije tu sploh naredi. Po mojem mnenju bi na vsak način bilo potrebno bolj se osredotočiti na bolonski eh, proces. Drugače pa mislim, da ravno kar zadeva temo kultura in kreativnost, imamo pomemben vidik, ki smo ga postavili v osrčje e, interesa javnosti. E, tu gre povsod za to temo, kultura na vzhodu, kultura na zahodu. E, številne družbe so razumele, da gre tu za neke vrste pobudo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 sem imel kar nekaj vprašanj o ukrepih in pobudah, ki jih boste izvedli, kar se naših vzhodnih partnerskih držav tiče. Moje vprašanje je, ali naslednje leto pripravljate kakšne nove, podaram nove pobude, ki jih prej nismo imeli, kar se tiče teh šestih držav, ki so v vzhodnem partnerstvu. Danke.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 evropskega programa na področju športa. To bi naj dobili do konca novembra, pa tega ni. To bi naj izhajalo iz bonske pogodbe. Kdaj menite, da bo to objavljeno? In še bolj pomembno, ali bo komisija vključila šport v že obstoječe financiranje evropskih programov, naprimer mladi v akciji, vseživljensko učenje in tako dalje tudi DAFNE, program 7, okvirni program, kajti to bi pomenilo, da bi imeli boljše pogoje za financiranje za športne dogodke po vsej Evropi. Bi tak program, projekt bil izvedljiv? Še letos ali morda zgodaj naslednje leto? Hvala. Hvala. Hvala.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 kakšne so razmere na področju visokega šolstva. To je tesno povezano s kulturo v Evropi. Ste pomislili na program, gospa komisarka, zato, da bi vključili več eh, lokalnih eh, študijskih smeri po vsej Evropi? Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. Ja, spoštovana gospa komisarka, eh, najprej eh, bi rad pozdravil vašo odločitev, da boste eh, naslednje leto, leta dva tisoč enajst, pripravili nov program za reformo visokega šolstva ali kako bi drugače rekli, da boste nadaljevali bolonjsko reformo. Po eni strani se mi zdi to relativno pozno, tak program bi že moral obstajati, da ne bi prišlo do nekega praznega prostora med eh, zaključkom prve dekade bolonjske reforme in pa nadaljevanje. Eh, jaz sem prepričan da osnovna eh, filozofija politika ki izhaja iz bolonjske resolucije deklaracije ostaja ista da bi evropska komisija in evropske inštitucije morale samo še bolj podpreti nekatere programe Eh, v nekaterih svojih izjavah ste dejali da ste eh, zadovoljni z dosedanjim potekom prvih deset let eh, reforme visokega šolstva da je bolonska deklaracija inspirirala mnoge države ki so uvajale moderne mehanizme moderne pristope da se je veliko tega naredilo in da še veliko tega čaka visoko šolstvo v evropski uniji če želi doseči neke temeljne cilje. me zanima na katerih stebrih bo ta nova strategija ki jo nestrpno pričakujem. Eh, tudi mislim eh, da mora slediti ciljem ki ste jih prej omenili da morajo biti evropske univerze veliko bolj odprte zlasti do gospodarskih potreb eh, veliko bolj fleksibilne in da bo reforma v drugem desetletju veliko bolj namenjena vsebinski prenovi študijskih programov in ne le oblik Eh, eh, tehničnem eh, usklajevanju recimo uvedba stopenjskega študija in podobno. skratka želim vam veliko uspeha pri nadaljnji reformi visokega šolstva. Euh, hvala lepa gospa predsednica gospa komisarka najprej prisrčna hvala gospa komisarka za to, da ste prišli k nam, da nam pomagate pri našem delu. Naj spregovorimo o nekaj točkah, o katerih ste govorili že sami. Najprej izobraževanje in univerze. Pogosto dobimo občutek, da je 21. stoletje v Evropi se začelo zelo počasi, vse kar se univerz tiče. Nimamo najboljših študentov v Evropi, ker se zdi, da študenti odhajajo drugam. Enako pa vidimo tudi, da nismo pritegnili raziskovalcev in akademikov iz drugih celin. Mislim predvsem na Latinsko Ameriko in Azijo. Torej, rad bi vedel, kako boste izvedli to inventuro, katere kriterije boste uporabili, ko boste sodili o prednostih in slabostih univerz, kar se štipendij tiče, katere kriterije bi naj uporabljali za podeljevanje in potem ustvarjalna industrija. Strinjam se z vami, gospa komisarka, da je potrebno imeti regulativni okvir. Smo namreč na križišču. Velik del sredstev, javno zasebnih, je že bilo namenjenih spodbujanju ustvarjalne industrije. Sedaj pa gre za osebino, kako spodbuditi to področje. Morda bi komisija lahko ponudila pomoč tudi finančno na tem področju. Trg sam vsega ne bo zmogel. Tukaj se strinjam z vami. Države članice bodo morale pomagati v ustvarjalni industriji. Hvala lepa. Eh, Papa Nikolau, letste in za runde. Zadnji v tem krogu. Hvala lepa. Gospa predsednica, komisarka, mislim, da je vaša predstavitev tukaj zelo pomembna. Kaj ti podali ste nam dodatne informacije o trenutnih razmerah in o načrtovanju ukrepov prihodnje. Zanimajo pa me mladi, ki prezgodaj zapustijo šolanje živimo v sodobnem svetu, pa vseeno veliko otrok in študentov zapušča šolski sistem. In ne vemo, koliko sredstev bo namenjenih tej težavi. Ne vem, ali si lahko to ogledamo v prihodnje. In potem še druga točka. Po eni strani želimo delovati preventivno, po drugi strani pa imamo težave z učenci, ki zaostajajo v šolah. Ima komisija načrte za to? Bo podala pobude? Imate kakšen družbeni načrt, uris oziroma pregled nad otroki, ki so zapustili šolski sistem in kako se skrbi za njih? Imamo tehnično poklicno izobraževanje, je to v zadostni meri urejeno na nacionalni ravni. Eno vprašanje, gospa komisarka. Vi ste govorili o tem, da boste uvedli evropske štipendije. Mi imamo evropske štipendije v okviru programa Erasmus. Te so zelo eh, majhne, ampak obstajajo. In zdaj ne vem, kako bo bodo te štipendije izgledale, kje komu bodo podeljene, v okviru kakšnega programa ali ni programa. Kar se mi zdi dobro, je, eh, da ste eh, REB omenili, torej, to, torej me, eh, investicijsko banko. To je dobro, zato ker oni imajo denar, mi pa denarja nimamo. Vseeno bi hotela vedeti, kako si to konkretno predstavljate. Sedaj imate besedo. Bueno. Thank you very much. Uh, these are really very... Hvala lepa. Zelo zanimiva vprašanja, zelo pertinentna vprašanja. No, začnimo z vzhodnim partnerstvom. V kulturnem programu vzhodnega partnerstva, to je bilo leta 2010, prvi del se osredotoča predvsem na tehnično pomoč, regionalno spremljanje in podporo. Drugi del pa predstavlja razpis za krepitev kulturnih zmogljivosti oziroma zmogljivosti na področju kulture. Torej, celotna ta kuverta, če hočete, za kulturni program vzhodnega partnerstva znaša 12 milijonov evrov. To je torej to. Ampak moram reči, da sem bila včeraj v Torinu, kjer sem sodelovala na sestanku z ETF in naši partnerji, predstavniki za kulturo in izobraževanje. Z njimi smo se pogovarjali o tem, kako bi lahko čim bolje sodelovali na področju poklicnega izobraževanja. Za nas je krepitev poklicnega izobraževanja zlasti postsekundarnega izobraževanja zelo pomembno. Tako da, da, z vzhodnim partnerstvom zelo tesno sodelujemo. Zdaj pa gremo na šport. Vprašanje športa ni tako enostavno. Namreč, Ko so vključili šport v Lizbonsko pogodbo, so nam dali pristojnosti, niso nam pa dali proračuna. To pomeni, da za šport ni konkretnega proračuna. Zato v preostalem delu tega sedanjega finančnega okvira pravzaprav nimamo namenskih sredstev za šport do izteka leta 2013. Ampak kot sem rekla, bo morda kasneje bolje. Trenutno namreč izvajamo nekatere pripravljalne ukrepe, s katerimi bomo nadaljevali do konca leta 2012. Potem bomo imeli oceno učinka, ki bo temeljila na dokazih, ki jih bomo dobili s temi pripravljalnimi ukrepi. In sporočilo, ki ga bomo izdali, bo utrlo pot za vsebinske programe na področju športa v okviru novih finančnih perspektiv. Tako da upam, da s poročilom, ki upam, da ga bomo sprejeli v začetku decembra, in tudi s pripravljalnimi ukrepi, lahko pridemo do nekega vsebinskega programa na področju športa po letu 2013. Glede visokošolskega izobraževanja. Postavljeno je bilo tudi vprašanje na to temo in spraševali ste, ali smo upoštevali tudi študije oziroma nekatere smeri, ki so na voljo. Z področja družboslovja, države članice so tisto, ki odločajo, kaj se bo poučevalo na univerzah. Ampak zdi se mi, da se bodo sedaj zadeve spremenile. Namreč dan danes so univerze organizirane skupaj. Pravzaprav ni pravega razlikovanja med bolj tehničnimi univerzami in med bolj poklicno usmirjenimi visokošolskimi inštitucijami. Nekatere univerze seveda dajo povdarek tudi študijam, ki ste, jim, ki ste jih omenili vi. Mi tu izvajamo določene študije in mislim, da bomo do maja 2011 tudi zaključili s temi študijami. Na njihovi podlagi bi potem radi razdelili univerze po kategorijah glede na to, čemu dajo poudarek v svojih eh, učnih načrtih. In potem seveda je tu pomembno načelo medsebojnega priznavanja med univerzami, tako da bomo tako lahko analizirali bolje povezan sistem. Mislim, da bo to nedvomno pomemben korak naprej Prav tako ste me spraševali še nekaj glede posodobitve visokošolskega izobraževanja. Mislim, da časa nismo zapravljali. Rekli ste namreč, da bi bilo to potrebno opraviti prej, ampak bolonski proces je potreboval ta čas. Še dan danes imamo države in imamo univerze, ki niso uspele posodobiti svojih univerz, v skladu z bolonskim procesom. Ampak sedaj dajemo poudarek posodobitvi učnih načrtov, poudarek dajemo upravljanju, avtonomnosti, financiranju univerz, tako da to je tisto, kar imamo v mislih, ko govorimo o posodobitvi visokega šolstva. Želimo, da bi univerze bile bolj mednarodne in da bodo lahko tekmovale na mednarodnem prizorišču. In to se mi zdi, da je nekaj, kar pravzaprav potrebujemo. Potem kulturne in ustvarjalne industrije. Kot veste, smo opravili odprta posvetovanja. Deležni smo bili zelo dobrega odziva na ta odprta posvetovanja in sedaj analiziramo odziv, ki smo ga prijeli in pripravljamo temeljni delovni dokument, na podlagi katerega se bomo odločali, katere ukrepe in katere pobude moramo dati, zato da bi lahko spodbujali in pomagali kulturnim in ustvarjalnim industrijam. Tukaj sodelujemo tudi z komisarjem Hanom, zato da bi videli, kako se da bolje uporabiti sredstva in želimo tudi spodbujati države članice, da uporabijo sredstva iz eh, sklada za regionalni razvoj v ta namen. Sedaj pa prehajam na vprašanje osipa in ljudi, ki se prezgodaj odločijo za prekinitev šolanja. To so v glavnem mladostniki, ki ne zaključijo vsaj srednješolskega izobraževanja. In to se dogaja z več razlogov. Študije kažejo, da je razlogov vedno veliko. Morda nimajo pravih spodbud v družinskem krogu, morda jim starši, eh, jih starši ne spodbujajo, nekateri drugi menijo, da šola ni dovolj zanimiva in zato ne želijo ustrajati in še veliko je drugih razlogov za to. Naslednje leto bomo zato pripravili predlog. In sicer želimo dobiti čim več idej v zvezi s tem, kako se boriti proti temu. Nekega recepta namreč ni, ker se situacije zelo razlikujejo. Ampak, ko smo zbirali oziroma in ko bomo še zbrali vse ideje, bomo potem lahko izbrali pravo pot za prihodnost. No, za te otroke, ki zapustijo šolanje prezgodaj, bomo pripravili predlog v zvezi s tem, kako jih ponovno privesti v ta sistem. Dejstvo je, da so mnogi mladi sposobni učiti se, vendar pa jih je treba obravnavati drugače in zato moramo sodelovati tudi s šolami in poskusiti narediti šolo bolj zanimivo za to vrstne otroke. Če vam dam primer. Nekatere šole dajo velik poudarek športu. Mnogi otroci, ki zapustijo šolanje, pravijo, da bi jih zanimalo, če bi imeli možnost za več športa v šoli. So študije, ki to dokazujejo. Imamo različne programe, športne programe, atletske programe in to so programi za to, da bi otroke ponovno vključili v proces izobraževanja. Kar pa zadeva pomoč učencem oziroma študentom. Gre za posojila, to niso štipendije. Sedaj se pogovarjamo z Evropsko investicijsko banko, da bi videli, kako lahko sredstva Evropske investicijske banke najbolje uporabimo. Seveda, ob pomoči nacionalnih ali regionalnih bank bi ponudili posojilo, Študentom, ki želijo biti mobe, mobilni, pa si tega ne morejo privoščiti ali pa imajo občutek, da to, kar se jim že ponuja, ne zadošča za to, da bi odpotovali v državo, kjer želijo študirati. To je torej neka dodatna pomoč tem študentom. Ko bomo pripravili schemo, vam jo bomo tudi predstavili in takrat se lahko podrobneje pogovorimo o tem. Hvala lepa. Še deset kolegov je prosilo za besedo. Vi niste bili tukaj in zdaj ne morete postaviti vprašanja? Ne. Torej, deset, kar je že bilo vprašano, prosim, ne sprašujte še enkrat. Šalova, e, pani komisar, še ogromni počet. Gospod Boris. Ambitni predstavljeni program. Hvala lepa za vaš ambiciozno zastavljen program. Dve vprašanji strategija 2020, ko gre za terciarno izobraževanje. Vi ste omenjali tudi posodobitev bolonskega procesa in mednarodne vidike evropskih univerz, povečanje konkurenčnosti, zlasti, ko gre za tekmovanje z ZDA in Kitajsko. Moje vprašanje se nanaša ne samo na kakovost, pač pa tudi na kvantiteto. Govora je namreč bilo o desetih odstotkih, to je kar veliko. Ali menite, da so države članice pripravljene na to? Namreč gre za eno desetletje in moram reči, da nisem pretirano optimističen. Gre za ključno obdobje, da dosežemo, da ujamemo vsaj ZDA, da niti ne omenimo Kitajske. Sicer pa želimo zmanjšati socialno izključenost in želimo vstopiti v digitalno dobo, predvsem na področju oddajanja to velja, tako da bi lahko dosegli vsa tudi najmanjša mesta in kraje. Ali menite, da bi lahko uporabili tudi kohezijska sredstva v podporo kinematografom? Äh, ja, Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Eno prošno in eno vprašanje. Prošna se nanaša na vključevanje kulturne raznovrstnosti in kulturnih vidikov v celotni politiki Evropske unije. Vemo, da ste vi zelo angažirani in pri vas se to zelo jasno kaže, da imate veliko srce za kulturo, za kulturno raznovrstnost. Nažalost pa vedno ugotavljamo, da ko gre za področja, ki niso neposredno povezana z kulturo, ko gre za interdisciplinarne zadeve, to enostavno ni več tako pomembno, nekako pade v uh, kot. In zato prošnja, prosim, da uporabite svoje svoj vpliv med ostalimi komisarji, da jim še bolj jasno pokažete, da je to dejansko potrebno, da je to interdisciplinarna naloga, da je treba raznovrstnost eh, uvesti na vsa področja politike Evropske unije. E, torej, prosim, če bi se to upoštevalo. Druga zadeva pa zadeva šport. In tu bi postavila vprašanje v zvezi z eh, razpravo, ki smo jo imeli zadnjič. E, predstavili so nam študijo v zvezi z Lizbonsko pogodbo in eh, športno politiko. Mislim, da smo bili mal razočarani vsi skupaj, zato ker je postalo jasno, da očitno vsaj v študiji ni. Eh, ugotovljeno, da bi eh, Evropska unija morali tudi na zakonodajnem področju nekaj narediti na področju športa. In zdaj vprašanje oziroma prošnja komisiji, da bi mal pogledala, kaj se dogaja na tem področju v športu. Eh, tu gre za zelo mlade športnike ki eh, se posredujejo v Evropi In mislim, da vsi se malo bojimo, eh, da tu ni vse urejeno, kot bi moralo biti. Eh, in eh, tu v posameznih društvih zelo dosti pričakujejo od Evropske unije, da to vse prepustimo samo društvom, kot je bilo rečeno, je po mojem premalo. Velika društva, velike zveze to lahko še naredijo same, ampak obstajajo majhna društva, ki nimajo celotnega aparata in to pri njih sploh ni mogoče. In oni upajo, da bomo mi te zadeve uredili. Zato bi hotela vedeti, ali ste eh, na področju, za katerega smo vas prosili mi v parlamentu, neki nadili oziroma imate v načrtu. Hvala lepa. Tula. Gospod Matula. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar.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 Pred nekaj leti je bila stvar takšna, da je šport privlačeval otroke, da so se radi udeleževali. Danes pa se dogaja, da se številni otroci bojijo eh, športa v šoli. In to povzroč, ima dva problema. Enkrat tisti, ki prečasno zapuščajo šolo, eh, drugič pa, da so otroci predebeli. Eh, potrebno bi bilo najti nek program, ki bi bil privlačen za otroke. Zato bi vas hotel vprašati, eh, kako vi vidite to povezavo med izobraževanjem in športom v šoli, tako srednjeročno kot dolgoročno. Koliko ur športa naj bi bilo v šoli? Gospod Kelly. Uh, Hvala, gospa predsednica. Veliko je vprašanj, vendar se bom osredotočil samo na dve. Veseli me, da je gospa komisarka govorila o novem sistemu za razvrščanje univerz. Mislim, da to vsekakor močno potrebujemo v teh časih, kajti univerze včasih eh, pretiravajo glede svojega pomena, veliko jih dobiva preveč denarja in posledica tega je, da njihovi rezultati niso tako dobri. Zato mislim, da potrebujemo nov sistem razvrščanja univerz. Nekatere univerze se zelo dobro prilagajajo. Bili smo tudi v Santiago in moram reči, da smo tam videli, kako sodelujejo univerze in poslovni svet in to je nekaj, kar bi kazalo spodbujati. Drugič, Omenili ste vse življensko učenje. Če želimo vzdrževati naše na znanju temelječe gospodarstvo, bo to ključnega pomena. In ne nazadnje, zelo me veselijo pripombe mojih kolegov glede športa. Mislim, da mora Evropska unija dati poudarek športu. In sicer do leta 2020 naj bi močno povečali športno aktivnost ljudi. Bojim se, da porabimo preveč energije za poklicne športnike. Slišali smo, kako je Wayne Rooney dejal, da za njega Manchester United ni dovolj ambiciozen in s takimi stvarmi se mi ukvarjamo. Mislim, da se moramo ukvarjati bolj z navadnimi ljudmi, da moramo pritegniti k športu uh, prostovoljce, ne profesionalce. Hvala lepa. Stojanov. Gospod Stojanov. Ja, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Imam eno vprašanje. Jaz. Pozdravljam pobudo komisije na področju izobraževanja in kulture in sem zelo vesel, da te pobude obstajajo. Imam pa naslednje vprašanje v zvezi s tem. Življenje ljudi je vedno bolj odvisno od medijev. Ali obstaja pobuda in ali se dela kaj na tem področju in sicer konkretno na področju eh, iskanje umestnikov med kulturo in mediji? Jaz mislim, da če bi našli primirno obliko za to, bi od tega imeli korist ne samo ljudi, ljudje, temveč tudi mediji, izobraževanje in pa kultura. Hvala lepa. No, mm, Hvala lepa. Imam vprašanje, ki se nanaša na šport. Gospa komisarka je verjetno že dojela, kako zelo nas skrbi ta položaj, ampak kolegi so že spraševali o tem, zato ne bom ustrajal pri tem. Zahvaljujem pa se gospe komisarki za to, kar je povedala. Je ja, Zelo pametno, gospod Junkeras. Uh, Hvala lepa. Pridružujem se temu, kar je povedala gospa Paljadeli in sicer glede pomena družboslovnega študija oziroma družbenih študij, ki jih je treba vključiti. Pa še nekaj. V tem odboru se ukvarjamo s stvarmi, ki se tičejo kulture in turizma. Verjetno vsi poznate znak evropske dediščine. Je kakšna možnost, so kakšni mehanizmi tudi za sodelovanje na področju kulture in turizma med obema pristojnima komisarjema? Komisar. Gospod Berlinguer. Tudi jaz se zahvaljujem gospe komisarki za besede povedane v zvezi z posodabljanjem univerz. Bi pa rad povedal, kaj me skrbi. Bolonski proces je po mojem mnenju prepočasen. Države članice in tudi Evropska unija ne delajo dovolj. Univerze so se počutile osamljene. Na severu Evrope so zadeve tekle zelo dobre, tudi v delu osrednje Evrope. Evrope, pa tudi drugot sem ter tja, ampak en del Evrope ne verjame dovolj trdno v bolonski proces. Mi bi morali univerzam povedati nekaj zelo odločno in energično. Namreč, univerze, ki ne dajajo evropskih nazivov in ki ne zagotavljajo, da bodo s temi nazivi lahko naši mladostniki nekaj dosegli, take univerze ne bodo deležne pomoči, kajti te univerze zavračajo svojo temeljno ulogo, zato ker se oklepajo pretekle metodike poučevanja. Tukaj moramo dati močne spodbude vsem tistim, ki podeljujejo skupne nazive, pa nimajo dovolj pomoči. Potem ocena kakovosti in to na zelo strok način. To razvrščanje bi lahko bilo zelo koristno. Kaj ti s tem bi pokazali s prstom, kdo je tisti, ki podeljuje nazive, ki veljajo samo doma in nikjer drugje? Hvala. <clears throat> Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Jaz sem hotela spregovoriti o kreativnosti, Eh, in tu zelena knjiga je dala pobudo za razpravo, in ta je pokazala, da te industrije so zelo raznovrstne, eh, tako kar zadeva njihovo velikost, kot tudi kar zadeva njihovo vlogo. Eh, na področju sociale in gospodarstva. Kako bomo to razsežnost upoštevali? To bo zagotovo izredno pomembno vprašanje, eh, ko bomo govorili o spremljajočih eh, strategijah za gospodarstvo. Bil je govor tudi o partnerstvu, ki bi bilo potrebno z lokalnimi organi za podporo tem gospodarskim področjem. Vi ste omenili, da je pomembno to, Eh, da gre tu za pomembno temo. Eh, poleg tega je pomembna tema tudi mobilnost. To je zagotovo zelo pomembno področje, zato jo je treba spodbujati. In eh, sočasno pa tudi spodbujati kreativnost. Dobro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 No Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Jaz se opravičujem, eh, da sem zamudil, ampak eh, letala imajo pač zamudo zadnje čase v Evropi. Jaz ne vem, ali o tem bil že govor, ampak gre za uh, avtorske pravice. To je zagotovo pomembna tema zadeva različna področja, eh, notranji trg, eh, gospodarstvo, pa seveda tudi kulturo. Moramo najti neko rešitev, ki bo omogočila eh, primirno plačilo, eh, tudi kadar gre za uporabo na medmrežju. V Španiji smo uvedli standard, ampak e, Evropsko sodišče je bilo mnenja, da je to nezakonito. E, kaj pa vi mislite o tem? Kako to zgleda v komisiji? med posameznimi službami, kar zadeva to temo, ki je po mojem izredno pomembna. Kaj ti mi moramo eh, zagovarjati eh, tudi interese ustvarjalcev. Za to področje je pristojen Barnier, vendar upam, da je naša komisarka se s tem ukvarja, kadar gre za kulturo. Eh, Zahvaljujem se komisarki Vasilijo. Jaz mislim, da smo danes v zelo pomembni fazi, zato ker lahko moramo bolje umestiti ta vprašanja v Evropi. E, gre za gibanje, gre za šport. Tu gre zagotovo za pomembne zadeve, ampak mi moramo dati nov elan tem politikam. E, in jih pravilno umestiti, uh, umestiti na področje, za katera mislimo, da so strateško pomembna. Vi, to imam tri vprašanja. Uh, enkrat mladi v akciji, mi uh, razširjamo ta prostor in mladi v akciji je pravzaprav odgovor na te dve temi, odličnost in enaka obravnava. Pridopiral. Vendar pa se mi zdi, da zahvaljujoč tudi temu odboru smo dobili nekaj sredstev več. In to velja tako za Erasmus Mundus, vendar pa smo še zelo daleč od tega, da bi zagotovili enake možnosti vsem mladim v Evropi, da bi lahko doživeli to izkušnjo. Zato se mi zdi, da moramo še veliko sodelovati. Prav tako bi morali uporabiti tudi še druga sredstva. Mislim, da moramo govoriti tudi o Evropskem garancijskem skladu in zdi se mi, da moramo kohezijskim skladom nameniti večjo pozornost, kot je povedal kolega. Tudi o evropskih štipendijah bi morali govoriti več v povezavi z Evropskim socialnim skladom. Sem poročevalka v Senci v zvezi z kulturnimi in ustvarjalnimi industrijami. In izmenjavo mnen sem organizirala tudi doma in moram reči, da vse skupaj ni bilo dobro organizirano, kajti veliko ljudi sploh ni vedelo za naše delo. Ampak na koncu se je skazalo, da je zelo pozitivno za to, morda tega v besedilu ni dovolj, ampak javni interes je treba povdariti. Javni interes na področju kulturnih in ustvarjalnih industrij, tega ne smemo prepustiti zgolj zasebnemu sektorju. Drugo vprašanje. Tisto, kar mi je najbolj pri srcu, so vsekakor avtorske pravice kot nagrada za avtorsko delo, vprašanje statusa umetnika in avtorja. V 12 državah je ta status prepoznan in morda bi tudi Evropa lahko tukaj kaj naredila, potem digitalizacija kinematografov in vprašanje podpore tudi za ustvarjalna dela in inovativna dela. Potem kulturni turizem. Veseli me, da so bili odobreni naši pripravljalni ukrepi. Mislim, da je zelo pomembno, da skupaj s svetom Evrope organiziramo kulturne poti, In to je lahko zelo pomembno tudi pri spodbujanju spoznavanja dediščine. Vendar pa mora ta sektor dobiti večji pomen tudi v okviru ustvarjalnih industrij. Glede kulturnega turizma sprašujem, ker vem, da sem bila z vami 27. septembra na Evropski dan turizma. Kolega Tajani, je izbral to temo prav za ta dan. Zato sprašujem, ali bi morda lahko kulturo in turizem bolje povezali, da bi vključili tudi parlament in svet Evrope, zato da bi to resnično postal projekt, ki bi bil veliko bolj strateški in veliko bolj skupen. Najlepša hvala. Še eno vprašanje. E, Na to sem se spomnila med vašim odgovorom, gospa komisarka. Vi ste govorili o kartiranju oziroma kategorizaciji univerz. Moram reči, da nisem čisto srečna zaradi tega. Ali naj bo to ocena, torej nek vrstni red, oziroma kako se vi to predstavljate? A bomo imeli en portal v katerem bi navedli vse, kar ste našli, ali boste rekli, tu je boljše, tu je slabše. Jaz mislim, da tega si pravzaprav ne želimo. Če boste samo naredili seznam vseh možnosti, ki se ponujajo, in potem to zbrali, se mi zdi, da je dobro. Ampak kategorizacija ali vrstni red, to me zanima. Zdaj ste vprašanja slišali, zdaj vas pa prosim, da ob koncu odgovorite. kar precejšnja zbirka vprašanj. Upam, da se bom spomnila vsega. Najprej bi rada popravila nekaj. Mi ne bomo renovirali oziroma um, revidirali bolonskega procesa, pač pa z njim nadaljujemo. Univerze so se udeležile letne konference Evropskega združenja univerz v Palermo in vse se veliko ukvarjajo z nadaljevanjem bolonskega procesa. Ampak eno moram pojasniti. Bolonski proces je medvladni proces, ni proces EU. Seveda EU nudi podporo in skuša pomagati bolonskemu procesu, vendar pa to ni naša pobuda. Vendar pa, kakorkoli že, Si univerze sedaj prizadevajo za posodobitev učnih načrtov, načina financiranja, upravljanja svoje kakovosti, kajti kakovost se mi zdi je zelo pomembna. Zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu je ravno tako pomembno, kot je kvantiteta. Mi seveda želimo odpreti univerze za čim večje število študentov, ampak kakovost za nas ostaja prva prioriteta. Ne bom odgovarjala v enakem zaporedju, kot ste spraševali, ker so ena vprašanja povezana med sebojno. Ko govorimo o univerzah, gospod Boris, mislim, da ste bili vi tisti, ki ste spraševali o tem, kako doseči 40 odstotni cilj. Naj razložim, kako se bomo tega lotili. Vsaka država članica je specifična. Ponekod imajo 15 do 20 odstotno udeležbo na univerzah, drugot dosega 40, celo 50 odstotkov. Zato prosimo države članice naj predstavijo svoje nacionalne cilje in naj pri tem upoštevajo najprej svoje izhodišče, svoje možnosti in potem bomo dobili nacionalne cilje od 27 držav članic, jih je že 25 poslalo svoje nacionalne cilje. Naslednje leto nam bodo države predstavile nacionalne programe za to, kako doseči nacionalne cilje. Zato je naše upanje in naš cilj ta, da bi dosegli povprečno 40 odstotkov, potem ko bi upoštevali nacionalne ciljne vrednosti, ki nam bodo predložene. Razlika med cilji v okviru strategije Evropa 2020 in po Lizbonski strategiji je ta, namreč zdaj se je tudi Evropski svet odločil, da mora vsaka država prevzeti te cilje. Zato so jih omejili samo na pet ne pa 23, kot je bilo to po Lizbonski strategiji. Glede kulture. Hvala lepa za to, da ste mi priznali, da si zelo prizadevam na področju kulture. Zaradi mojih prizadevanj smo vključili veliko inputa v štiri vodilne pobude tudi v Evropo 2020. Inovacijska unija, to smo vključili za področje kulture, digitalna agenda, potem nove veščine za nova delovna mesta in tudi industrijska pobuda gospoda Tajanja, ker smo želeli vključiti tudi nekaj, kar se nanaša na področje kulturnega turizma. Tako da se trudim po najboljših močeh. Pogovarjala sem se tudi z baronico Ashtonovo in rekla sem, da želim, da bi imeli poseben sektor v okviru službe za zunanje delovanje prav za področje kulture, kajti mi moramo jasno predstaviti evropsko kulturo z vso njeno raznolikostjo v odnosu do naših zunanjih tujih partnerjev. In zdelo se je, da je zelo dovzetna nisem je še uspela dobiti nazaj v Bruselj, vendar upam, da se mi bo to kmalo posrečilo. In kot ste pravilno ugotovili, vedno si moramo prizadevati skupaj s kolegi komisarji, da bi vključevali kulturo vse naše politike. Potem šport. Ne bi rada še razkrivala stvari, ki še niso dokončane, ampak če vam samo nakažem, katere bodo glavne poteze sporočila na področju športa. Gotovo bomo spodbujali družbeno funkcijo športa. Potem športne strukture. Zlasti navadni ljudje, zlasti prostovoljne dejavnosti, to bo naša prioriteta. Spodbujali bomo poštenost in odprtost pri tekmovanjih. Zaščitili bomo fizično in moralno integriteto športnikov. Tukaj imamo v mislih um, anti-doping, to bo ena od glavnih dejavnosti. In seveda krepili bomo tudi dialog in sodelovanje z vsemi deležniki na področju športa. To sicer že počnemo, upamo pa, da se bomo k malu dogovorili tudi o tem, kako bolje strukturirati ta dialog s športnimi gibanji, pa tudi z vsemi drugimi deležniki. Gospod Fises, avtorske pravice so za nas zelo, zelo pomembna tematika v okviru kulture. Zagotoviti želimo, da bomo zaščitili pravice ustvarjavcev, umetnikov in tako dalje. Vendar pa to zadeva mnogo, mnogo komisarjev. Komisar Barnier bo, če se ne motim, začel odprta posvetovanja na to tematiko v zelo kratkem času. Vsi upamo, da se bomo lahko udeležili tega posvetovanja, ker želimo upoštevati vse vidike tega vprašanja. Zato zaenkrat ne morem reči, kakšen bo končni rezultat tega, ampak nedvomno bodo naše pripombe upoštevane, to vam lahko zagotovim. Vas pa tudi vabim, da sodelujete v teh posvetovanjih, ker je zelo pomembno, da dobimo input od ljudi, ki jih kultura zanima. In če nadaljujem na področju kulture, naj vam zagotovim, da bomo zelo k malu poleg sporočila za področje kinematografov, spodbujamo digitalizacijo kinematografov, pomagamo manjšim kinematografom, ki prikazujejo evropske filme pri digitalizaciji. Imamo tudi jamstveni sklad, z dvima bankama smo se dogovorili, mislim, da je ena francoska in ena španska. Dogovorili smo se o tem, kako bi lahko pomagali kulturni industriji oziroma kinematografom, da pridobijo posojila od svojih bank. To sta ta dva ukrepa, za katera vam lahko zagotovim, da bosta izvedena zelo k malu. In še vaše vprašanje, Doris. Gre za razvrščanje univerz. To je tisto, kar mi spodbujamo. Kot rečeno, študentom želimo zelo jasno dati vedeti, kakšna je ponudba, katere univerze ponujajo tak in tak predmetnik, katere drugačnega. Želimo nek red na področju univerz, tako da se bodo študentje lahko pravilno odločali na podlagi informacij. Trenutno izvajamo študijo, ki se je začela v času francoskega predsedovanja. To študijo trenutno izvajamo in upamo, da bodo spomladi prihodne leto zaključena. Na podlagi rezultatov te študije, ki se sedaj testira v približno 120 univerzah, bomo vedeli tudi več, kako bomo ravnali v prihodnje. Zaenkrat, če ne vem, ali bomo poskusili na novo razvrstiti, ali bo to samo tako imenovan mapping, uh, mislim, da niti to ne bo toliko razvrščanja, kot bo bolj tako imenovani mapping. Dobro, mislim, da smo sedaj dobili celotno sliko glede vašega zelo napornega dela. In rada bi dala še dve pripombi. Prvič, eh, našemu kolegu Berlingerju, on ima prav. Problem bolonskega procesa ni problem Evropske unije, komisije oziroma parlamenta. Gre za nacionalni in unitetni problem in obe, niti nacionalna politika, niti univerze, niso opravile domače naloge, preden so začele z bolonskim procesom. Torej, niso prilagodile eh, kurikule, eh, niso izboljšale eh, kakovosti univerz. To so zadeve, kar po desetih letih po vsot ugotavljamo. Samo ne na severu. To imate prav. Ko sem bila v Štokholmu, so mi rekli, tu mi nimamo s tem nobenega problema. Mi imamo nekaj takega. Mi imamo kandidata. In kandidat je isto kot bachelor. Torej, vidi se, da je v gospodarstvu to sprijeto. In gospodarstvo, ki nas je, ne nas, ampak vlade, eh, pripravlja do tega, da začnemo z bolonskim procesom, pa nam zdaj niso v stanju povedati, kje lahko te ljudi, ki končajo to uh, šolanje, zaposlijo. Se pravi, tu je še zelo dosti za narediti. In če komisija lahko pomaga in to je uh, tako in tako že naredila za svojimi krediti, ker drugače celotnega tega procesa sploh ne bi bilo. Poleg tega bi hotela reči in se zahvaliti kolegom, ki so to omenili, eh, problem politike eh, frekvenc. Mi Imamo sporočilo gospe Groc in smo imeli razpravo med eh, predsedujočimi odbora in eh, komisarjem in gospa Groc se je ustrašila, ko sem jo vprašal, kje ostane tu eh, kultura. Obstajajo ekonomske zadeve, socialne zadeve, to se uporablja, ampak kultura si nikjer ne pojavlja. In jaz bi prosila gospo komisarko, da to uh, pogleda. Mi moramo paziti, da se frekvence ne bojo podelile in potem uh, bojo to ne bojo mogli naprimer imeti kakega koncerta, zato ker teh frekvenc ni več. Tu gre za izredno pomemben političen problem tudi in zato komisarka vas lepo prosim, da za gospod Kres eh, o tem spregovorite. Ona me je povabila na kavo in bom skušala z njo se resno pogovoriti. In tretja zadeva, zelo vesela sem, da ste to, kar je ta odbor že naredil, pohvalili. Mi smo junija organizirali konferenco oziroma simpozij eh, kultura v službi za zunanje delovanje in na tem simpoziju, ki smo ga organizirali skupaj z drugimi tudi, eh, smo rekli, da bomo naredili poročilo na lastno pobudo, gospa Šarke je prevzela to temo in mislim, da vam bomo dali marsikaj, eh, o čemer bi s gospo Ešten lahko tudi razpravljali. Eh, Elmar Brok, ki je pristojen za te odnose, jaz sem njemu pisala pismo, vam ga bom tudi poslala poslala, v katerem sem ga prosila, da bi kultura igrala pomembno vlogo v službi za zunanje delovanje. To je eden od naših izvoznih proizvodov. In zato eh, bodite prepričani, da vas bomo podprli. Prisrčna hvala, draga gospa komisarka, želimo vam vse dobro, dosti uspeha v naslednjih mesecih in upam, da se bomo najpozneje v januarju eh, spet tukaj videli, mogoče celo v decembru, glede na to, kar se bo vmes dogajalo. Še enkrat najlepša hvala. Preden Preidem na naslednjo točko, bi hotela še nekaj povedati. Jutri imamo razpravo o kinu. Nažalost je poster slab, ki naj bi nas na to opozoril. Je črno ozadje, pa neki piše, pa spodaj Doris Pak. Nihče ne bo zaradi te črnega aspekta eh, prišel na to razpravo. Mi bo, imamo goste iz Italije, iz Poljske, oni pa sploh niso napisani na tem. Sekretarjat za to ni bil pristojen, torej to so zagrešili drugi, ampak to je zelo nekulturno, če sem fina. Zdaj sem to povedala, kar sem htela. Jaz vas prosim, da jutri čim več kolegov pripeljete na to eh, posvetovanje. Tu imamo pomembne umetnike in mi moramo za svojo prisotnostjo pokazati, da smo zainteresirani in da jemljemo te zadeve zelo resno. Torej, jutri po glasovanju prosim ostati, ne zgint. Eh, glasovanje. Jaz eh, mislim, da ste vsi tu in prosim, da si vzamete naslednje dve uri in ostanete. Prosim vas, bodite na vzoči, gre dejansko za zelo pomembne predstavnike eh, filmske industrije. Zdaj pa peta točka. Danes smo povabili dobitnike Evropske mladinske nagrade Karla Velikega. Eh, Za tiste, ki še ne vedo, zakaj gre, bi hotela povedati, ja, malo e, luči mi še puste. Hotela bi povedati, da gre za idejo Evropskega parlamenta, predsednik Pöterink je to dal pobudo za to in organizatori e, eh, že obstoječe nagrade, kar veliki so tu sodelovali. Torej, Tu gre za nagrado, ki jo dobijo mladi ljudje med 16 in 30 let in ki eh, predstavljajo nek projekt, ki pospešuje razumevanje eh, kulturnega soživljenja. In seveda To je treba vključiti v aktivnosti. 2010 smo imeli 216 projektov iz 27 eh, držav članic in ti so bili potem izbrani v dveh eh, fazah. Prvič eh, so doma imeli žirijo, nacionalno žirijo, ki sta ga sestavljala dva poslanca Evropskega parlamenta, predstavnika mladinske organizacije in oni so izbrali projekt. Potem eh, smo imeli 27 nacionalnih projektov in te je ocenjevala potem Evropska žirija in Eh, predsednik Buzek in še drugi, trije drugi člani parlamenta, eh, predstavniki nagrade Karla Velika iz Ahna. Eh, torej, ti so izbrali tri nagrade. 2000 evrov za tretjo nagrado je dobil na bolgarski tim, en roboter, ki ki opra, eh, uporablja okoljske tehnologije, potem druga nagrada je 3000 evrov, to je dobil en irski projekt, ki se imenuje Vi ste tu. To so ljudje, ki živijo in delajo ter se ukvarjajo z intelektualnimi projekti v tujini. Prva nagrada 5000 evrov za nemški projekt, ki ima naslov The Chain of Europe. In sicer 1500 mladih iz različnih poklicnih šol je pripravilo, naredilo vlakec z lokomotivo in moram reči, da je bilo to, morda zveni čudno, ampak je bilo zelo lepo. Tako, danes imamo tri predstavnike tu iz Bolgarije, Marija Koteva, irska predstavnja eh, Simenstan in imamo nemškega predstavnika Saša Emriša. Torej vse tri, ki na kratko predstavijo svoje prijete, gospa Koteva prva. A tu ste dobro? Bolgarski projekt. Dobro dan vsem, govorila bom angliško. Naj se najprej predstavim. Sem Marija Kotova in že dve leti sem aktivna v Bestu, kaj je Best, to bom povedala nekoliko kasneje. Diplomirala sem iz mednarodnih ekonomskih odnosov in veseli me, da lahko predstavim skupino, ki je dobila tretjo nagrado na tekmovanju Karla Velikega. Torej, moja predstavitev. Najprej nekaj besed o Best International, kakšna je naša misija, vizija in na kakšne so naše storitve, potem nekoliko lokalno Best Sofia, potem bom predstavila Best Engineering Competition, naš projekt in potem tudi, kar je sledilo podelitvi nagrade Karla Velikega in potem bo tudi nekaj časa za vprašanja in odgovore. Torej, kaj je Best? Best to je Board of European Students of Technology, torej Svet evropskih študentov tehnologije. Smo neprofitni, nepolitični, delamo prostovoljno in od leta 1989 delujemo v Evropi. Naša ciljna skupina so evropski študenti tehnologije in jih skušamo evropsko mednarodno povezovati. Skušamo pa razviti tudi njihovo sodelovanje na mednarodni podlagi. Vedno večji smo, sedaj smo že na 86 univerzah, predstavljamo toliko lokalnih skupin v 30 državah. Imamo skoraj 3000 aktivnih članov, z našimi storitvami pa dosegamo približno milijon študentov. Naša vizija je, da skušamo prepričati študente, da se obnašajo odgovorno in da izkoristijo potencial. Kako dosegamo naše cilje? Naše dejavnosti spodbuja naš temeljni cilj, da bi združili študente, univerze, podjetja, jih približali. Imamo veliko ukrepov na področju dodatnega izobraževanja, namreč eh, skušamo zagotoviti, da organiziramo vsako leto veliko akademskih tečajev, pa tudi tekmovanja na področju inženirstva. Prav tako spodbujamo študente, integriramo jih, prav tako pa jih obveščamo o najnovejših dogodkih na področju inženirstva. In seveda smo odprti tudi za njihove prispevke. Na koncu pa je pomembno dobro delovno okolje, tako da podpiramo tudi študente eh, z našo mednarodno karjerno platformo in eh, z našimi internetnimi platformami za podporo na področju karijere. Kar se Best Sofije tiče, pred mesecem smo praznovali deseto obletnico, smo ekipa 35 entuzijastičnih študentov, prostovoljno delujoči, promoviramo Evropo in njene vrednote med evropskimi študenti. Vsako leto organiziramo tečaje in eh, tekmovanje na področju inženirstva. Sedaj po našem projektu. To smo organizirali v oktobra 2009. Imeli smo 15 mednarodnih študentov iz različnih držav Evrope. Razdeljeni so bili v pet ekip, drvali so na področju dveh nalog. Glavna naloga je bila pripraviti robota, ki bi naj deloval senzori. Žal, več tehničnih podob, podobnosti sedaj ne morem podati. In sedaj ozadje tega dogodka, zakaj smo to organizirali. Zato, ker menimo, da se študenti ne zavedajo v polni meri prednosti dodatnega izobraževanja in aktivne deležbe v družbi. Prav tako pa smo želeli in ponuditi priložnost, da razvijajo svoje inženirske veščine in jih uporabljajo v praksi. Prav tako je nekaj zelo pozitivnega za nas, da so zelo učinkovito delali v mednarodni skupini in so dobro se sporozumevali, tako da so spoznali tudi različne kulture. To je zelo pomembno za Evropsko unijo. Dve kategoriji na tekmovanju sta bili zasnova in eh, obdelava posameznega primera. Tukaj so skušali pripraviti napravo za recikliranje, potem pa tudi robota. V Plovdivu smo tudi bili in eh, udeleženci so spoznali bolgarsko tradicijo in kulturo. Žal nas v Ahnu ni bilo zaradi vulkanskega oblaka. To je bilo ravno takrat maja. Povabili pa so nas v pisarno Evropskega parlamenta v Sofiji. Tam smo prejeli našo nagrado, prevzeli našo nagrado. To so te fotografije. Kaj se je zgodilo po podelitvi nagrade? Konec avgusta smo organizirali dogodek o izobraževanju, prišlo 21 mednarodnih študentov tehnologije. Izbrali smo jih na podlagi motivacijskih pisem in specifičnih vprašanj. Imeli smo tri tematska omrežja. Ti so zbirali sklepe dogodka in so potem to posredovali na evropsko raven na področju izobraževanja. Pa tako smo imeli predstavnike podjetij, dogodek je bil pravzaprav razprava o tem, kako bi lahko združili univerze in profesionalno življenje, kaj si želijo podjetja in kaj univerza pravzaprav ponuja. Študenti, ki so sodelovali, so bili že blizu diplome, tako da so lahko podali dober pregled in v imenu Best Sofia bi se rada zahvalila za to nagrado, kajti sicer ne bi mogli organizirati tega dogodka. S podporo mladi v akciji pa smo tudi zaključili z izmenjavo študentov med Bolgari, Romuni in Francozi na področju okolja prijaznega obnašanja. Toliko z moje strani, če imate kakšno vprašanje, prosim. Thank you very much. Now we are continuing with Ireland. Tako, sedaj pa nadaljujemo z Irsko, prosim. The Bulgarian lady. Line Madsen, Simenstadt. Simenstadt. Okay. Prav, prosim, začnite. Full screen. Slideshow. Okay, um, so my name is uh, eh, Lina Madsen Siemensdag. Sem Lina Madsen Siemensdag. Sem predstavnica Broken Demand Press. Sem novinarka in urednica te založbe. Nisem Jerka, sem Norvežanka. Torej tudi celo del EU eh, e nisem. Žal. That's what I ask myself. um, and Projekt, ki je prejel drugo nagrado, je knjiga You Are Here. Knjigo lahko vidite na vaših zaslonih. To je antologija. Prispevki osmih mladih iz različnih evropskih držav, sama sem to uredila, pa tudi John Holton, ki je Irec. Zato predstavljamo Irsko. Broken Dimash Press je mala založba, ustanovljena leta 2009, neprofitna organizacija in zanima nas literatura in politika, pa tudi vizualna umetnost. Torej, ta knjiga You are here. Lahko to preberete, vidite to? Torej, prepričana sem, da to lahko preberete. Knjiga je pravzaprav takšna, da govori o življenju v Evropi 20 let po pacu Berlinskega zidu in kako je biti mlad evropejec v tej nerazdeljeni Evropi, ko je to že kar samo po sebi umevno. Zamisel je bila moja in jo je dal tudi John Holton leta 2008 v Berlinu. znašla sva se v mestu, ki je verjetno kulturna prestolnica Evrope. In resnično se nama je zdelo, da nacionalnost ni več pomembna. Obkroža li so najo ljudje z celotne Evrope. Počeli so zadeve, ki niso bile povezane z njihovimi nacionalnimi državami, temveč bolj z Evropo kot celoto. Torej, zanimala naj jo je ta generacija ki pripadava tudi sama. Rojena sem leta 85, John pa 84. To, torej, to je torej generacija, ki se ne spominja več Berinskega zidu. Govorili smo o tem, kako to vpliva na nas. Vedno imamo generacijo pred in po pacov Berlinskega zidu mi smo pač predstavniki generacije, ki smatra, da je prost pretok oseb, potovanje, Erasmus Mundus, Erasmus in tako dalje, samo po sebi umevno. Torej, gre za našo lastno generacijo in za radovednost. Glede intelektualnega dela mladih v Evropi. V bistvu smo imeli zamisel, da bi pripravili to antologijo. Nakratko nekaj o postopku. Zaprosili smo za sredstva. Youth in Action, mladi v akciji, program nas je podprl. Skušali smo najti ljudi, ki jih želimo vključiti v antologijo. Kar nekaj mesecev smo raziskovali, skušali najti zanimive posameznike za antologijo. In imamo mešanico prijateljev, prijateljev, prijateljev in tako dalje. Želeli pa smo, da bi nekako bili povezani s to zamislijo generacije po pacu Brinskega zidu. In tudi zamislijo, kako je delati in živeti v različnih prestolnicah. antologija je edinstvena v smislu, da smo želeli biti presenečeni kot uredniki, da pač dobimo prispevke, ki jih pač bomo dobili in potem bo rezultat presenetljiv tudi za naju. O prispevkih bom spregovorila nekoliko kasneje. In potem smo zasnovali to knjigo. Tukaj to lahko vidite. Kot založba smo želeli, da bi knjiga bila umetnina samo po sebi. Torej, gre za čudovite knjige, staro tradicijo, ki smo želeli obuditi. Prav tako smo želeli zrcaliti izbiro jezikov. O tem bom govorila kasneje. V petih različnih jezikih je napisana in je prevedena tudi v angleščino. In želeli smo, da bi torej zasnova to tudi odražala. Potem smo knjigo lansirali 10. novembra 2009. Šlo je za 20. obletnico paca Berlinskega zidu. in bili smo vključeni tudi v program oblet, na obletnici tega dogodka v Berlinu. Potem smo poslali to knjigo različnim kulturnim in akademskim institucijam po Evropi. Težko je govoriti o knjigi nasplošno, ker je zelo raznolika, ker se teme tiče. Vendar pa naj podam nekaj primerov prispevkov. Imamo članek o priseljencih v Brninu, katera so tista območja, kjer so najraje. Potem imamo esej o politiki integracije v Italiji, o zidovih upad, padu jim, ki ločujejo dele mesta. Potem imamo dramo danskega dramatika, ki se ukvarja z azilnimi centri na Danskem. Potem članek političnega aktivista v Belorusiji, ki govori o njeni osebni izkušnji, v boju proti diktaturi, kar se žanrov tiče, pa je knjiga tudi zelo raznolika. Imamo akademske eseje, dramo, fotografijo, poezijo, kot sem dejala, in napisane tudi v petih knjigah nemščini, polščini, beloruščini, danščini in angleščini, pa tudi z angleškim prevodom vsega. To je zelo pomemben del tega projekta. Želeli smo torej knjigo, ki se ukvarja z vrednotami Evrope. In pogovarjali smo se o jezikovnih rešitvah in dobili smo to, kar imamo pred sabo. Tu je nekaj fotografij knjige. tukaj je seznam avtorjev. Upam, da to vidite. Imamo en Cotton, avstrijsko pesnico, Anno Bro, dansko pesnico, dramatičarko, potem Agneško Drotkijevič z Polske, Martin John Karnen z Združenega kraljestva, Volha Martinenka iz Belorusije, politični aktivist, Francesca Musnani, sociologinja iz Italije, živi v Parizu, Kristofan Gerway, pisatelj, in potem še Uršala Vošnjak, ki je socialna antropologinja, živi v Nemčiji, ima polske korenine. In potem urednika John Holton, novelist iz Irske in ja sama. Tako smo tudi začeli z našo založbo, iskali smo talente in en kopen, avstrijska pesnica, je izdala tudi zbirko pesmi. Pri naši zrožbi to je naš naslednji projekt. Toliko z moje strani. Hvala lepa. And now the last and the first. Tako, sedaj pa še prva nagrada, prosim. Gre za oskotirni vlak. Izvolite. So, Tako, dober dan, spoštovane dame in gospodje. Jaz bom govoril nemško, zelo lepo pravi predsedujoča. Torej, moje ime je Saša Emrih, jaz sem predstavnik projekta eh, Vlak za Evropo. Najprej bi se hotel prisrčno zahvaliti za vabilo in za priložnost, da lahko predstavim ta projekt. Tako, deset CNC, kaj pomeni to? To pomeni, uh, to je programska obdelava na določenem stroju, predvsem v kovinski industriji in pri lesu. Kako smo prišli do ideje? Imeli smo pripravljalni obisk 2006, 10. novembra. In kot vidite, to so rezultati oziroma prve vizije. Oziroma v tem trenutku m, mm, najprej nismo imeli nobene vizije, potem pa smo začeli, torej vodja projekta je začel risati en vlak na tablo in to je bil pravzaprav eh, odločilen trenutek, da bo naš projekt vlak pre, se stoji iz 24 šolskih partnerstev iz Evrope, z nekaterih je več šol zastopanih in mi smo skušali vključiti v projekt vse evropske države. Poleg tega smo na različnih srečanjih vzpostavili različne delovne skupine, ki so se ukvarjale z različnimi temami in ki so sodelovali. Ampak pri tem bi morala vsaka država sama oblikovati svoj vagon, se pravi, eh, na najboljši način predstaviti svojo državo. Imeli smo pet srečanj v Nemčiji, Franciji, eh, Belgiji od 2006 do 2010 oziroma 2009 so potekala ta srečanja. Eh, tu se zelo lepo vidi, kako je potekalo delo. Vidimo dva španca, ki sodelujeta z enim Nemcem, eh, in sicer razmišljajo o načrtovanju, organizaciji, potem tu vidite, kako nastaja eh, z digitalno tehniko povezava na PC-ju, potem montaža, lokomotive. Tako montaža, prilagajanje sklopke in Ob koncu, to imamo sre, zadnjo srečanje v Bad Krojcnaku v Nemčiji in to je bilo eh, testna eh, vožnja eh, tega vlaka. Po različnih izboljšavah je ta vlak dejansko popeljal in mi smo si vsi odahnili. Ja, zdaj bi moral priti en film, ki pa nažalost iz tehničnih razlogov ne funkcionira. 2009 v aprilu smo imeli možnost, da predstavimo v Evropskem parlamentu svoje vlake. Tu smo bili predstavljeni s 50 ljudmi in ta vlak smo lahko postavili na trgu Jehudi Menuhin. In vrhunec pa je bil, da smo dobili eh, Evropsko mladinsko nagrado. Karla Velikega. 2011 bomo pričeli z nadaljevalnim projektom, spet bo vlak, ampak pazili bomo na to, da bi mogoče več držav, zato ker do zdaj še ni bilo jasno, ali bodo vsi dosedani partnerji lahko sodelovali, bomo mogoče skušali vključiti še druge drža, eh, šole iz eh, držav članic. In eh, vagone bomo oblikovali v skladu z fizikalnimi zakoni. To smo se na zadnjem srečanju dogovorili. Načrtujemo tudi še vključitev elektronske karte, torej poleg proge, kjer bo eh, vlak po vozu, bo še karta eh, in eh, vsak vagon posamezne države, ko se bo pelal mimo, se bo pokazalo, torej skozi, iz katere države prihaja ta vagon oziroma bo predstavljena ta država. To bo mm, verjetno prvi štart, bo 1. augusta 2011 po projektu. E, mi torej načrtujemo, da bomo vključili še druge šole, torej iz držav, ki so že sodelovali, dodatne šole in mogoče bomo dosegli, da bodo vse države dejansko zastopane. Torej, kratka animacija. To je, torej. BBS eh, šola v Bad Krojcnahu je torej nekje eh, tista šola, ki usklajuje celotno zadevo in če se bo eh, čim več ljudi pridružilo, bomo zelo veseli. Hvala lepa. Hvala. Najlepša hvala. Slišali smo tri zelo lepe predstavitve, bilo je zelo prijetno poslušati kako se mladi ljudje trudijo za razumevanje in sožitje v Evropski uniji, kako se na tem področju angažirajo. E, če imajo kolegi kakšno vprašanje, lahko vprašanje zdaj postavite, drugače pa vas opozarjam na Eh, prošno, kolega iz Nemčije, da mogoče eh, najdete še kakšno šolo, ki bi se lahko udeležila tega projekta, oziroma sodelovala v tem projektu. Torej, če vprašanj ni, a ne, so vprašanja. Ne vprašanje, sem htela dati eno pripombo. Jaz sem imela čast in zadovoljstvo, da sem bila član nemške žirije. Eh, za to nagrado in moram reči, da je bilo zelo prijetno eh, videti prvič, koliko različnih projektov so pripravili, torej kako različne projekte so vložili in prepričana sem, da je bilo tudi v drugih državah članicah podobno kot v Nemčiji. Meni se zdi škoda, da se o tem tako malo piše, torej da se ne ve toliko o tem. In eh, torej jaz sploh nisem vedela, da ta nagrada obstaja, preden sem prišla v parlament. In to so eh, dejavnosti, eh, ki bi jih morali razširiti, ki bi morali dati več povdarka. Morali bi razmisliti o tem, kako bi lahko te dejansko odlične projekte, torej ne samo dobitniki, temveč tudi drugi projekti, ki so bili zelo dobri, bi si želela, da bi bili bolj poznani. In konec koncev eh, bi lahko dali tudi pobudo, da se posnemajo. Mi bi morali razmisliti, mogoče, da bi lahko to mal bolj popularizirali, eh, da bi povečali eh, prepoznavnost v državah članicah. Škoda je, da se ne ve, eh, kakšne odlične pobude eh, dajejo mladi, da bi bolj združili Evropo, eh, kajti to je tudi naša prihodnost. happens uh, to the three. Najprej čestitam vsem trem skupinam. Čudovito vas je videti. In sem edini irski poslanec tukaj, tako da sem ponosen, da slišim tudi dobre novice z moje države. Hvala obema za predstavitev. Mislim, da si ta nagrada zasluži višji profil in mislim, da moramo gledati vse v prihodnje, kako bi to lahko zagotovili, tako da bi bolj cenili to nagrado. Gospod Boris. Gratulovač vsem nominovanim. Želim čestitati vsem, ki so dobili nagrado. To bi bilo vredno narediti otopljivo torej sodelovanje med šolami in založbami, to je dobra priložnost. To je primer, kako lahko obstoječe primere projekte uporabimo za to. In potem predsednica, če bi lahko dobili to publikacijo, bi bilo zelo dobro, govori o integriranju novih evropejcev in tako dalje. Mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko dobili to knjigo. Ja, äh, ja, lansko leto so se obrnili na nas in kolegi, ki, da se najavijo kolegi, ki bodo v nacionalnih žirijah. Äh, ja, dobivamo informacije, ampak včasih ne razumemo, kako pomembne so zadeve. Zdaj pa vemo, kako pomembno je in mogoče eh, bi morali sprijeti tudi ponudbo kolegice Evar. Mi ne vemo pravzaprav, kaj je bilo predloženo eh, kot projekt v posameznih državah članicah. Torej, mi bi morali pogledati, zakaj gre. Mogoče bi bilo dobro, če bi skupno enkrat predstavili vse ideje mladih ljudi in da bi pokazali, kaj e, mladi ljudje e, lahko naredijo. Ne vem, kdo je bil vse zraven, ampak ma, tu imamo naprimer dve kolegici, ki sta bile v Nemčiji e, vključene v to. Mogoče tudi kolegici iz Bavarske bi lahko rekli, pa bi oni tudi lahko povedali, kaj so dobili. Mi bi lahko torej te zadeve izkoristili, da bi pokazali, torej, kaj mladi ljudje delajo in da bi to bolj popularizirali. Jaz bom eh, poskrbela za to, ko bom natančno vedela, kako, pa vas bom o tem eh, obvestila, vas bom natančno vzela. Gospa Kosta, pa gospa Hanna. Strinjam se s predlogom, mislim, da se moramo v naših državah bolj potruditi, vendar pa me zanima, ne vem, če obstaja kak portal oziroma kako mesto dostopno vsem, kjer bi predstavili zmagovalce in tudi tiste, ki niso zmagovalci. To bi bilo izvrstno tudi za povečevanje interesa v posameznih državah. Hvala. Ehen ja predlog. Nas obiskujejo različne šole in eh, zelo so zainteresirane za Evropo, zato tudi prihajajo. Mogoče bi bilo dobro, da jih opozorimo, da ta projekt obstaja. E, to je treba popularizirati in to bi bila tudi ena dodatna možnost za to. Jaz bom. Eh, kot domačo nalogo, eh, naredila eno sporočilo, da to obstaja in bom eh, to poslala vsem kolegicam in kolegom, tako da bodo vedeli, da ta projekt obstaja. To je prva zadeva. Obstaja. Če obstaja portal, potem bomo na ta portal opozorili, kje je, tako tudi vedno to delamo in jaz mislim, da je potrebno pol tudi brat. E, eh, problem je v tem, da dobimo preveč elektronske pošte, potem pa ne znamo točno presoditi, kaj je pomembno in kaj ne. Jaz bom posebej opozorila, da gre za izredno pomembno zadevo, da je treba tudi doma navezati stike z različnimi šolami. S tem lahko sklenemo razpravo, zahvaljujem se trem dobitnikom in jim želim za nadaljne delo vse dobro, dosti uspeha in bomo videli, kdo bo nas, dobil nagrado naslednje leto. Mi bomo seveda tudi naslednje leto dobitnike nagrade e, povabili, verjetno ne bojo isti, ker to bi bilo preveč, tudi drugim bomo to prvošli in vsi se bodo potrudili, Eh, da se to nadaljuje. Vi ste rekli, da rabite še več eh, gonov, vi ste rekli, da potrebujete več sodelavcev, tariti torej pa več tehnike. Torej, prepričana sem, da boste to uspeli in eh, prepričana sem tudi, da boste v Bolgariji poskrbeli za to, da bo še več inovacij na področju tehnike, tako da bo okolje ostalo čisto. Zdaj pa prihajamo na šesto točko dnevnega reda, to sem jaz, poročevalka. Gre za sodelovanje Švice v programu e, Mladi v akciji in akcijskem programu na področju vseživljenskega učenja. Švica je eh, odklonila sodelovanje v evropskem gospodarskem prostoru, je pa kazala zanimanje za tesnejše sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja mladine in verjetno tudi kulture. 2009 je bil dosežen sporazum z Švico o sodelovanju Švice pri obeh programih Mladina in pa uh, poklicno izobraževanje. Obstaja člen 2018, eh, 218, pardon, eh, kjer mora parlament odobriti eh, ta eh, sporazum, preden začne veljati. Mi bomo seveda to potrdili, ker smo veseli, če Svica sodeluje. Parlament ne more ničesar spremeniti na tem sporazumu. A mi lahko to sprejmemo ali odklonimo. Jaz mislim, da ni nobenega razloga, da bi to zavrnili. Kaj kajti ne glede na to, da nas to nič ne stane, Švica eh, sama financira eh, svoje sodelovanje, mi smo lahko samo veseli, da eh, razširimo svoje delovanje tudi na Švico in mislim, da je to posebno dragoceno. Jedro tega eh, sporazuma je, da za projekte in pobude, ki jih predložijo sodelovci iz Švice, veljajo enaki pogoji, pravila in postopke, kakor za projekte iz držav članic. Drugič, Švica bo ustanovila nacionalno agencijo za usklajevanje izvajanja programov na nacionalni ravni, kako tudi pri nas to poteka, in bo vsako leto plačala prispevek za vsak program in predstavniki Švice sodelujejo na sestankih odborov eh, kot opazovalci. Torej, jaz lahko samo priporočam, da sprejmemo to, eh, sporaz, ta sporazum, da Švica sodeluje v programu Mladi v akciji in vse življensko učenje. Mislim, da nihče nima nič proti. Ma kdo kaj proti? Ne. Torej, 18. novembra bomo uradno o tem glasovali. Tako. S tem smo sklenili šesto točko, prehajamo na sedmo točko in sicer gre za temo Evropa prva svetovna turistična destinacija na okvir evropske turistične politike. Naša poročevalka je gospod Raner, mi smo o tem že zadnjič razpravljali, zdaj dajem besedo 9. novembra lahko pošljete predloge sprememb do 12. ure in 12. decembra bomo o tem eh, glasovali. Gospa Hanna, imate besedo. Hvala lepa, predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Jaz sem zelo vesela, da vam lahko predstavim prvo eh, osnutek mnenja. Mi seveda tesno sodelujemo z odborom za promet in turizem in ker jaz tudi eh, sem tam članica, zato bom poskrbela za to, da bojo naše ideje tam eh, se uveljavile. Eh, te stiki že obstajajo. Mislim, da za nas vse eh, gre za turizem ki do zdaj ni bilo področje, s katerim bi se tudi mi ukvarjali. Zato je potrebno uh, ljudi izobraževati. Torej, jasno nam more biti, da je turizem pomemben. Uh, in da to povečuje tudi evropsko identiteto. Turizem je bil, je in bo vedno več motor za gospodarstvo, ampak stoji pred novimi izzivi, pred spremenjenimi pogoji. Tu gre meni predvsem zato, eh, da smo vedno bolj mobilni, ampak seveda tudi vedno starejši in to je dobro tako. Eh, gre pa tudi za globalno konkurenčnost. Eh, tu je treba upoštevati varstva okolja in pomembno je tudi, da ugotovimo, kakšno je opraševanje in ga usmerjamo. Jaz sem skušala razviti nekaj predlogov in sem zelo vesela, eh, zelo me zanima, eh, ali boste dali kakšne predloge sprememb, ker to naj ne bi bilo delo enega samega, temveč naj bi bilo delo celotnega odbora za kulturo. Jaz si eh, vem, da so vedno bolj priljubljena popotovanja, povezana z izobraževanjem, zato je treba pozvati države članice, lokalne in regionalne organe, naj bodo prožni in se prilagodijo novim skupinam potrošnikom. Kaj to pomeni, jaz sem rekel, starejše osebe imajo druge potrebe, ne glede na invalide, e, torej čim starejši smo, enostavno ni možno več 150 stopnic e, prehoditi, da prideš v neko cirko in tako tako dalje. E, torej, tu je treba e, se prilagoditi e, potrebam. Kar zadeva ponudbo. Mi, jaz sem že rekla, mi moramo se prilagoditi demografskim spremembam in te moramo upoštevati. Leta 2020 bo 20 odstotkov prebivalstva starih več kot 65 let. E, to bi morali razmišljati o tem in bi morali razmišljati o tem, kaj pa hočejo tisti, e, ki so pravzaprav ostali mladi. E, e, hočejo wellness, hočejo izobraževanje, hočejo kulinariko ali se peljejo samo z avtobusom, ker se bojijo letal e, ali se vozijo s svojimi avtomobili. Torej, tu obstaja ena cela vrsta možnosti. Eh, in v Evropi mogoče se stvari razvijajo tudi različno med seboj. In naslednja zadeva, ki se mi zdi izredno pomembna, je, da osebje, ki se ukvarja z turizmom in gosti, kjerkoli so in kjer se zadržujejo, da je to osebje dobro šolano. Jaz zato poudarjam potrebo, Eh, kakovosti izobraževanja v okviru programov Leonardo da Vinci eh, eh, za študente in Erasmus za mlade podjetnike. Ravno na področju turizma je to samo po sebi omejeno. Jaz vem, da v Avstriji nihče ne bo dobil dobrega mesta v turizmu, če ni delal nekje v tujini tudi. In jaz mislim, da bi morali to spodbujati, kajti sudi samo, če se gost počuti kot doma in da je pripravljen priti ponovno. E, gre. To je, je to odvisno seveda tudi od komunikacije med gostom in osebjem. Tretja zadeva. Iz tega izhaja tudi potreba mednarodne izmenjave študentov poklicnih turističnih šol, ne samo da bi izboljšali znanje jezika. E, ni namreč e, dobro, če nekdo v slabem uh, jeziku uh, govori z gostom in tako dalje. Torej, to je zagotovo zelo uh, široko polje in države bi se morale tu specializirati. Jaz vem, da gre tu tudi za eno točko, uh, kjer se ljudje dobro počutijo, če jih pravilno razumejo. Uh, In eh, tu je treba povdariti tudi prednosti dvojnega izobraževalnega sistema, ki združuje učenje v podjetjih z učenjem v poklicnih šolah, se pravi, da spodbuja pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja. V Avstriji to že obstaja. Eh, torej, Eh, morajo učenci, vajenci iz turističnih podjetij iti vsaj tri mesece v poklicno šolo. Jaz mislim, da je verjetno tudi v drugih državah podobno, ne vem pa, če je vseh tako. Eh, turizem zahteva sodelovanje med podjetji v različnih destinacijah, pa tudi eh, nacionalnimi in regionalnimi eh, društvi in zvezami. Eh, tu je treba tudi povezati šole, predvsem poklicne šole za področje turizma. V Avstriji eh, je tu število teh eh, vajencev, torej teh učencev, zelo veliko. Ne vem, kako je to v drugih državah. To je zagotovo področje, ki je izredno pomembno pomembno in vi vsi to poznate, inštitucije kot je Evropska prestolnica kulture, potem eh, znak eh, evropske kakovosti, torej to bi stvari, ki bi jih morali internacionalizirati. Ne, da bi hoteli že vnaprej reči, to je Evropa, samo ta znak velja. Eh, treba je, da tretje države vidijo Evropo kot enoto in to je zagotovo zanimivo. Eh, potreba po kulturi in eh, treba je to tudi eh, pravilno tržiti. Pozdravljam programe kot je Eden, predvsem, ki verjetno skoraj ni znan, ampak bi ga morali bolj popularizirati. Pobuda Eden ima za cilj, da se eh, reklamira, da se oglašuje cilje, ki so manj poznani. Eh, in eh, tudi se zauzema za borbo proti sezonskemu turizmu. In eh, tu ne gre samo za tradicionalne eh, turistične destinacije. Eh, to so nekateri o tem že prej razmišljati. Eh, Eh, do zdaj so eh, objavili štiri publikacije, Avstrija je vedno sodelovala. Jaz eh, ne bom zdaj govorila, zakaj, ampak tu gre za območja, ki jih sama nisem prej niti poznala, so pa del programa IDEN. Potem gre za povezavo turizma in športa, o tem je bil danes že govor, mi vemo, koliko da šport lahko prispeva k temu, da so ljudje zadovoljni, da so v formi, da so srečni. Eh, gre za trajnostni turizem, potem eh, kolesarske povezave. Eh, nimamo tu strokovnjakov z področja kolesarstva, ampak to je zagotovo nekaj, čemu se ne moramo več izogniti. Obstajajo športi, s katerimi se lahko vsi ukvarjajo in moramo pa pomisliti, kako stari lahko postanemo in eh, vedno ni možno eh, športa izvajati eh, na isti način. Treba je pomisliti tudi na to, da držimo manjše športne prireditve, ki jih naprimer nihče ne pozna. Zaenkrat lahko se pa to spremeni in morali bi mogoče Eh, bolj učinkovito nadaljevati z že obstoječimi programi, dati jim več sredstev, tako da bi se lahko razvili. Mi vemo, da vedno je premalo denarja za te zadeve, lahko pa bi mogoče poskušali kako naj zdaj to rečem, biti inovativni in mogoče negovati že obstoječe programe, ki obstajajo v posameznih državah članicah. In na ta mogoč, način mogoče lahko pridobimo nova sredstva. In hotela bi vas spomniti še na eno zadevo. E, zadnjič smo o tem govorili, da imamo www.visit Europe.com platformo. E, jaz sem v mestnem času se pozanimala, zakaj gre. To je platforma, ki je bilo treba razširiti, po mojem mnenju. E, tu sodelujejo vse države članice in ta platforma koristi e, za povečanje prepoznavnosti Evrope in njene dediščine in eh, tu eh, bi morali dati informacije eh, na voljo v čim več uradnih jezikih Evropske unije. In ta platforma bi lahko bila osrednji forum, kjer bi lahko med seboj povezali tudi druge programe in ukrepe. Če že imamo takšno platformo, bi jo morali tudi izkoristiti. In zdaj sem že pri koncu, jaz vem, Doris, ti popolnoma prav praviš. E, sonce je najbolj e, e, e, e, vroče junija in julija. Jaz upam, da boste torej moja priporočila sprejeli. Bomo videli, kaj bo še e, kolegice in kolegi rekli. Mogoče ravno tisti, ki niso vezani na šolske počitnice, imajo možnost, da potujejo tudi do konca. E, novembra ali pa že eh, aprila, torej ne samo v času visoke eh, sezone. In eh, jaz moram reči, da se zelo veselim vaših pobud, vaših predlogov in sem prepričana, da gre tu za nekaj zelo zanimivega, kar bomo skupno ustvarili. Hvala lepa, kolegica. Gospa. Costa se javlja. Grazie alla relatrice, condivido molte cose dei suoi suggerimenti. Hvala lepa. Strinjam se z mnogim od tistega, kar ste povedali v svojem poročilu. Vsekakor bomo sprejeli vaše povabilo. Samo eno bi povedala, to smo povedali tudi prejšnjič. Zelo pomembno je, da začnemo to mnenje s tem, da spomnimo, da je kulturni turizem pravzaprav glavnina turizma v Evropi. Torej, če govorimo o tem, kako bi na novo ponudili evropski turistični produkt, potem govorimo pravzaprav o tem, da osvetlimo ravno ta vidik. Kot smo povedali že na enem od prejšnjih sestankov, je treba povdariti, da glede na to, da se je močno spremenil način doživljanja turističnih potovanj, ne gre samo za obiskovanje dogodkov, gre za neko izkušnjo, gre za večjo udeležbo in ne zgolj konzumacijo. In zato bi bilo potrebno povdariti, da ima ta odbor veliko večjo pristojnost, kot pa nam jo trenutno priznavajo. Odbor za promet govori samo o enem od vidikov, to je potovanje in pozabljamo na razloge, zakaj se sploh prihaja v Evropo. Pomembno je spomniti, da poleg pobud pod peto točko, bi bilo potrebno bolj spomniti, kaj je počel ta odbor. Torej, kulturni turizem je treba omeniti tudi v obliku programa Sveta Evrope glede evropskih poti. Prav tako moramo spomniti na trajnostni in odgovoren turizem. In tu prihaja tudi do zamika, kar zadeva sezono, strinjam se s poročevalko za turizem. Treba je ponuditi raznoliko ponudbo in zagotoviti upravljanje na več ravneh, kar pomeni, da je treba vključiti tudi regije. Ob koncu še nekaj. Obstaja program Evropske unije ustvarjalna mesta in če bi to povezali, bi to vtegnila biti zelo zanimiva pobuda. Poleg omembe nekaterih glavnih vodilnih pobud, kot so Evropska prestolnica Evrope in tako dalje, bi lahko bolj poudarili tudi bogatstvo Evrope. To so majhni kraji, vaška okolja in tako dalje. Zato bi morali bolj sprejeti to ponudbo med turistično ponudbo v smislu kulture in po drugi strani kultura obrti, dizajna, skratka vsega tistega, zaradi česar uh, se kulturna turistična ponudba tako razlikuje, poleg seveda same zgodovine in tako dalje. Na ta način lahko predvidimo tudi alternativne poti, alternativno ponudbo. Gre skratka za kakovost in razširitev ponudbe. Ponudba, ki naj bi ciljala na širšo publiko. Hvala lepa. Kelly. Gospod Keli. Hvala lepa. Mislim, da je Hila predstavila vse, kar je bilo potrebno. Promet je morda pristojni odpor vendar pa kar nekaj je vidikov, kjer lahko tudi naš odbor razvije potencial. Izobraževalni turizem, kulturni turizem, duhovni turizem, športni turizem. Vse to so področja, ki so zelo velikega potencijala v tem trenutku. Ne vsi želijo preživeti počitnice samo na obali. Vse je potrebno torej razviti in potrebno je tudi spremeniti to, da so nekatere destinacije preveč odvisne od sezon. Veliko je priložnosti za mlade, tega tudi ne smemo pozabiti in vse to mora biti del mešanice. Imamo veliko priložnost razviti turizem in gospodarstvo v Evropi in ustvariti občutek evropske identitete, o kateri vedno govorimo, potrebujemo več in ne manj Evrope in tako dalje potrebujemo pristen turizem, dobro tržno, tržni marketing in s tem lahko dosežemo veliko. Hvala lepa. Fisas. Hvala lepa, gospod Fisas. Gracias, Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi meni se zdi ta pobuda zelo dobra, torej povezati turizem s kulturo. Kar se informacij tiče, pa bi bilo po mojem mnenju pomembno, omeniti koncerte, festivale. To so lahko klasični koncerti ali pa koncerti za mlade. To so vse dogodki, ki jih je potrebno upoštevati. In seveda je potem tudi oglaševanje zelo pomembno. Prav tako pa je pomembno tudi to, kdo je ciljna skupina, za katero oglašujemo. Torej, tukaj je potrebno izkoristiti posamezne elemente, specifične ponudbe za ciljne skupine. Mislim naprimer na šport. Tudi na večji obseg športa, naprimer Costa del Sol po zimi, smučanje, gre za množični turizem. Prav tako pa je pomembno tudi to, da bi tudi Evropska služba za zunanje delovanje odigrala svojo vlogo. Pritegniti moramo turiste z vseh celin, to že počnemo in zato je potrebno nuditi informacije in služba lahko odigra pomembno vlogo. Prav pri spodbujanju turizma, to so naši novi veleposlaniki. Ja, rovnjo še en počinkovač Heli za. Hvala lepa, tudi sam bi se rad zahvalil Heli za to, da je vključena vse vidike turizma. Hvala lepa, Hela, za to. Zelo veliko je različnih tipov turizma. Evropska unija se v veliki meri odziva na potrebe, ki obstajajo. Dva elementa naj omenim. Evropska kulturna, evropski kulturni vidik. Hvala lepa, da ste vključili elemente, ki gredo prek tega kar ponuja samo ena država. Imeti moramo vse evropske programe, kot je steza železne zavese in tako dalje. Veliko je različnih primerov, ki združujejo zgodovino več držav in to je privlačno tudi z vidika turistov z drugih celin. To je eden od elementov, ki je manjkal v mnenju odbora za promet in turizem. Dan danes moramo biti sposobni hitro in očekito potovati po Evropi. Ne gre samo za nizko cenovnike. Gre za tudi, naprimer, hitre železniške povezave. Potovanje med Brusnem in eh, Londonom je hitrejše z vlakom kot z letalom. Mislim, da moramo to tudi upoštevati v kontekstu turizma. Hvala lepa. Še zdaj pa še gospod Skurija. Hvala lepa, gospod predsednica. Želim podariti samo en vidik, ki ga je omenila kolegica Raner na zelo primeren način. Morda tega samo v italijanskem eh, prevodu ni bilo in sicer gre za povezavo med športom in turizmom. Namreč v Italiji, pa ne samo v Italiji, se šport vedno bolj povezuje s tem vidikom turizma dejansko ljudje preko športa spoznavajo kulturo določenega kraja. Zlasti, ko gre za osebe, ki niso ravno najmlajše, zlasti tu povezovanje turizma in športa predstavlja zelo privlačno možnost. Veseli me, da je gospa Raner je v to e, omenila, čeprav moram reči, da v italijanski razli, različici besedila tega v pisni obliki ne najdem. V peti točki omenjamo to, kar je omenjeno, temveč bi lahko omenili tudi te kulturne poti. Želimo razviti nove v Romuniji, naprimer. Torej, te kulturne poti so zelo pomembne. In mislim, da moramo to tudi zapisati. Potem pa druga točka, tako kot je to zapisano, ga ne moremo sprejeti. Gre za to, da govori o tem, da podarja pomeni izboljšanje kakovosti izobraževanja z uporabo programov, kot so Leonardo da Vinci za mlade podjetnike in za mobilnost. V okviru programa Erasmus ne smemo torej govoriti samo o tem. Podjetniki bodo zaslužili svojimi turističnimi dejavnostmi, torej bi podjetja, podjetnike izuzela. Kdor ne zbira izkušen kot podjetnik čezmejno, ni dober podjetnik, ga ne bom podprla. In nadalje mislim, da moramo tukaj reči, da so čezmejne izkušnje, še prav posebno v turizmu, zelo pomembne. In zato moramo pač izkoristiti že obstoječe programe EU. Tukaj ne bi omenjala Erasmusa, pa tudi ne ostalih. Sicer se mi zdi mnenje dobro. Pri visiteurope.com pa moramo poskrbeti za to, nisem si še tega ogledala, da bi imeli povezave na evropske festivale. Kaj ti ti že imajo svojo platformo. Če bi potem to imeli pri visiteurope.com, to povezavo na festivale, potem bi to bilo v pomoč ljudem, ki jih kultura zanima to lahko izboljšamo, tudi sama bom podala nekaj predlogov sprememb. Hila, prosim. Hvala lepa vsem. Različne zadeve sem si zabeležila, naprimer pri visiteurope.com. Mislim na to, da bi pomagali regijam, ki same tega ne zmorejo iz finančnih razlogov. To, glede podjetnika, to smo si zabeležili kar se športa tiče, kolega Skorija je to omenil, to je vroč kosten. In tukaj bomo sedaj že, naprimer, pokazali v kratkem regionalni šport v Evropi, naprimer Avstrijska hokejska liga. Mislim, da sodelujejo Mačari, Slovenci in Hrvati, pa seveda tudi Avstrici. Prav, to lahko torej povežemo s kulturo in turizmom, pravi predsednica sicer menim, seveda, da je šport čezmejna dejavnost, kot eh, želiš pokazati s tem, s to ligo. Vendar pa mislim, da morajo biti neposredne povezave s kulturo in turizmom. Tukaj bomo našli možnosti prek predlogov sprememb. Tako, zaključili smo z razpravo. Prosim vas, da vzamete s sabo vse, kar želite vzeti. Jutri bomo v Janu. 4Q1. Torej, prosim, jutri zjutraj bodite navzoči na glasovanju, prinesite tudi glasovalne kartice, ker bomo pač morda imeli različne verzije. Pa tudi ostanite potem še jutri do povdne od 10. do 12.30 ure na javni predstavitvi. Hvala lepa, želim vam prijeten večer. Koordinatorji pa prosim ostanite v dvorani. Okay. Lahko torej hitro poskrbimo za to, da bodo sodelovci in ne koordinatorji hitro zapustili dvorano, da bomo lahko hitro začeli z našim sestankom koordinatorjev. Herr Borgo je nov v ausschuss, hatte ich vergessen zu sagen.